sredi oktobra pa bo komisija objavila poročilo in vaše poročilo, gospod Grns, nam bo pri tem zelo pomagalo. Hvala lepa, gospa komisarka, in tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Grnsu. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Franciska Sosa Wagnerja in sicer gre za prednostne naloge glede energetske infrastrukture za leto 2020 in poznaje. Izvolite, gospod Wagner, beseda je vaša za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalcem v Senci za zelo dobro sodelovanje pri pripravi tega poročila. Prav tako se želim zahvaliti tudi vsem drugim članom odbora Pred 60 leti je bila ustanovljena Evropska skupnost za premon in jeklo. In kaj je boljši način za praznovanje te obletnice, kot to, da govorimo o evropskem povezanem energetskem omrežju? Danes imamo zelo jasne cilje. Želimo si skupni evropski trg, ki bi spodbujal obnovljivo energijo kot del prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam, potem varnost preskrbe in diverzifikacija preskrbe. V Lizbonski pogodbi je eno poglavje namenjeno energetiki in sicer poglavje 21. Tam so te zaveze jasno zapisane. Poleg tega tudi spodbujene medsebojne povezave energetskih omrežij. Poročilo, ki smo ga pripravili, želi vzpostaviti energetsko infrastrukturo in posodobiti infrastrukturo, ki je zastarela in neusklajena. Videli smo, da je prišlo do pomembnih premikov na področju veterne energije. Imamo velik potencial na jugu Evrope in na severu Afrike, kar zadeva obnovljive vire energije. Prav tako imamo pri skladiščenju električne energije še veliko možnosti, vzpon električnih avtomobilov in podobno. Vsega tega se ne moremo lotiti, če ne bomo vzpostavili novih omrežij, novih sistemov v Evropi, ki bodo Evropo pozve, povezali navznoter in tudi z drugimi državami. Pri tem moramo biti ambiciozni in napredovati ob ustrezni infrastrukturi. Pomembno je, da izbiramo projekte, ki so v evropskem interesu. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo projekti izvedeni v razumnih rokih in da se bomo znali spopasti tudi z vprašanji izdajan dovoljen in licenc v državah članicah, poskrbeti moramo, da bo financiranje spodbujalo tudi zasebne vire, Ob tem pa ne smemo blokirati tudi javnih sredstev. Da se bodo lahko stekala v te projekte, potrebujemo inteligentna omrežja, pametna omrežja. To je ključ do energetskih sistemov prihodnosti. Ključno pa je tudi zmanjšanje popraševanja, kajti to bo pomenilo, da lahko zmanjšamo uvoz energije. Ena od ključnih skrbi v tem poročilu je bila ta, da smo razmišljali o podeljevanju dovoljen in licenc pri samih projektih. To je nekaj, kar si je potrebno podrobno pogledati. Ljudje bodo namreč nasprotovali projektom, kjer se bodo gradili stolpi in visoka infrastruktura na njihovih dvoriščih. Zato je treba omogočiti, da se taki konflikti razrešijo v nekih razumnih rokih. Gre za zelo ambiciozen načrt. Želimo napredovati s projekti, od katerih bodo koristi imeli vsi. Ta sektor poziva k zakonodajnemu okviru. Do sedaj je energetska politika znotraj EU in izven nje imela premalo evropske razsežnosti. Evropa mora govoriti z enim glasom, biti mora verodostojna in zajamčiti mora energijo za Evropo. Naša ranljivost na področju energetike nas pravzaprav zadržuje, da ne moremo ustvariti močnejše Evrope. Mislim, da moramo ravno na to obletnico razrešiti ta pomemben problem. Hvala, gospod Soza Wagner. Kar nekaj poslancev se je javilo k besedi. Najprej je gospod Karinš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi smo vajeni, da se odločamo, Odločamo se lahko, ko kupujemo mm, milo, ko kupujemo detergent ali pa televizor. Lahko izberemo telefonskega operaterja in kot potrošniki se lahko odločamo tudi, da izberemo najnižjo ceno za najboljšo kvaliteto, kajti temu se reče konkurenca. Vendar pa na področju energetike v Evropi praktično včasih nimamo izbire, namreč pri nakupovanju plina in elektrike. Zakaj? Zato, ker nimamo medsebojnih povezav in ker nimamo ustrezne infrastrukture, ki bi ustvarila dejanski trg za potrošnike. Evropski parlament je v tem poročilu jasno zapisal, da si potrošniki v Evropi zaslužijo izbiro pri odločanju, ne samo, ko kupujajo šampon in milo, ampak tudi, ko kupujejo električno energijo. To možnost izbire in najnižjo ceno resnično potrebujemo. Gospod Alves. Hvala lepa. Posodobitev energetskega sistema je bistvenega pomena za trajnostni razvoj, tako kot to od nas zahteva strategija 2020. To je pomembno tudi za našo energetsko varnost. V ta prizadevanje treba vključiti vse regije in zato spodbude, ki jih predvideva zakonodaja, potrebujejo izboljšave. Potrebujemo manj rizične projekte, spodbujati moramo inovativne projekte, kot so recimo centri obnovljive energije na Azorih. Potem pa moramo pri projektih določiti prioritete in na to prejiti na operativno fazo, le tako lahko ustrezno obranimo evropske interese. Ne pozabimo pa, da je zelo pomembno tudi, da smo čim bolj praktični, vključimo vse vidike, gospodarske, socialne in tako dalje. In izpred oči ne smemo izgubiti tudi dejstva, da moramo delati na dolgi rok, da bodo vsi evropski državljani dobili varno in čisto energijo. Hvala lepa, gospod Mikolašek. Eh, Hvala. Kolegovia, Lisabonská zmluva poskytuje osobitný právny základ. Hvala lepa. Lizbonska pogodba zagotavlja zelo dobro podlago za izboljšanje medsebojnih povezav. In zato, da bomo v Evropski uniji lahko dosegli cilje 2020. Želimo okrepiti solidarnost med državami članicami na področju energetike, kar lahko dosežemo tudi skozi kohezijsko politiko. Ozemeljsko sodelovanje omogoča zelo dobre možnosti za to, da bi povezali lokalne vire v velike mreže. Usklajevanje infrastrukturnih projektov na lokalni, regionalni in evropski ravni predstavlja temeljni predpogoj za to, da bi se ugotovili ustrezno medsebojno povezanost in da bi učinkovito porabljali sredstva bodi si iz regionalnih ali državnih virov. Figurejdo. Hvala lepa, gospod Figurejdo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 tako za obdobje do 2020, kot tudi kasneje. Namreč energetska politika mora gledati na daljši rok. Nekatere države, šipkejše države, so se znašle v težavah, niso sposobne odreagirati in popolna liberalizacija na tem področju bi lahko prinesla ravno nasprotni učinek, večjo energetsko revščino in večjo revščino nasploh. In zato so tukaj predlagani trije ukrepi bistvenega pomena. Prvič, na področju energetike potrebujemo javne politike za to, da bo energija na voljo vsem ob enakih pogojih. Prav tako potrebujemo močna javna podjetja, ki bodo pomagala tistim regijam, ki so v največjih težavah, da bodo lahko razvijale potrebne dejavnosti. In ponavljam, vsi morajo imeti dostop do energije. Na ta način bomo blokirali energetsko revščino in preprečili, da na milijone družin nima ustreznega dostopa do energetike. Gospod Kelly. Hvala lepa. Najprej želim čestitati poročevalcu za pripravljeno poročilo o energetiki in o tem, kaj bomo počeli od danes do leta 2020. Je pa nekaj zelo pomembnega zapisanega v tem poročilu, namreč evropski interes. In skrajni čas je, da začnemo razmišljati o evropskem interesu, ne globalnem, ne državnem, ampak evropskem. In prej, kot bomo postali samozadostni, bolj bomo lahko prispevali k svetovnemu razvoju. Mislim, da potrebujemo dobro omreženost, potrebujemo obnovljive vire energije, razvijati moramo veterno, sončno energijo in podobno. In če imamo fosilna goriva v Evropi, potem jih razvijajmo, kajti sicer moramo fosilna goriva uvažati od drugot. Potrebujemo občutek Evrope šele potem bomo lahko samozavestno nastopali na zven. Hvala lepa. Hvala lepa. In gospod Paška je zadnji, ki dobi besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči, spoštovana gospa komisarka. Evropski parlament je sprejel koncept evropske infrastrukture v Evropski uniji in izvajali bomo številne transporte številne energetske načrte tudi preko 2020. Če si pogledate obljube po letu 2020, bo energetska infrastruktura drugačna kot danes. Omrežja danes niso sposobna razdeljevati novih oblik energije. Potrebujemo nov, svež pristop do energije. Prioriteta za 2020 mora biti posem jasna. Potrebujemo pregled oziroma pravila načrt, ki bo temeljil na prihodnih prognozah. Mislim, da je to v interesu nas vseh. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo gospe eh, komisarki Malmstrom, da bomo slišali, kakšne prioritete si je zastavila Evropska komisija. Hvala lepa, poštovane poslanke in poslanci poročevalec. Komisija podpira pobudo na lastno pobudo energetska infrastruktura za leto 2020. To je zelo pereča tema. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Energetska infrastruktura je jedro naše strukture. Potrebujemo trajnostna energetska omrežja in brez njih ne bomo dosegli naših energetskih in okoljskih ciljev. Energetski sistem bo eh, potreboval globoke spremembe. Pred nami so veliki izzivi, hkrati pa tudi velike priložnosti, kajti spremenili bomo energetske sisteme. Energetske infrastrukture bodo igrale ključno ulogo, da bi dosegli cilje glede znižanja CO2. -ja. Evropski svet je potrdil februarja, da bodo infrastrukture ključne za solidarnost v Evropi. Potrebujemo alternativne poti dobove, eh, dobave in pa potrebujemo alternativne vire energije. Nova um, politika energetske infrastrukture je potrebna, kajti moramo biti kos spremembam. Zato je to, pobudo, to poročilo na lastno pobudo prišlo v pravem trenutku. Uh, Komisija je lani sprejela sporočilo in tu smo zarisali prioritete Evropske unije. Izgraditi moramo omrežja, izkoristiti moramo veterne zmogljivosti, veterni potencial eh, v severni Evropi in pa sončne zmogljivosti na jugu Evrope. Izgraditi moramo južni korik, koridor. Potrebno je vzpostaviti povezavo med eh, južno energijo in severno energijo. Poleg tega moramo eh, omogočiti tudi pretok plina. Vključiti je treba balski plinski trg v Evropi, da ne bo prišlo do energetskih otokov v Evropi. Okrepiti je treba tudi omrežja v srednji in pa v jugovzhodni Evropi. Sedaj moramo preiti k konkretnim projektom. Potrebujemo posvetovanja, financiranje in pa izgradnjo na terenu. Pred nami je četrti zakonodajni paket glede energetske infrastrukture in ta bo tako pomemben. Zagotoviti pa moramo financiranje. Okrog 200 milijard evrov bomo potrebovali v naslednjih letih. In to ne bo, te sredstva ne bomo kar tako dobili. V preteklem letu je komisija sprejela predlog za večletni finančni okvir in bo namenil 9,1 milijarde evrov za energetske infrastrukture. To potrjuje potrebo po specifičnem evropskem financiranju za energetsko infrastrukturo, zato da bomo kos okoljskim in energetskim ciljem. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi varno preskrbo za energijo za vse evropske državljane. Evropska komisija pozdravlja podporo Evropskega parlamenta za sklad na tem področju. Komisija je tudi hvaležna za to, da sta priporočila vključena v poročilo današnjega dne. Pomembno je, da določimo tudi prioritete pri energetski infrastrukturi. Treba je vključiti vse deležnike in pa regulatorje. Vse bomo upoštevali v procesu razvoja četrtega zakonodajnega eh, paketa za infrastrukturni razvoj. To načrtujemo za jesen tega leta. Veselimo se sodelovanja s parlamentom v zvezi s tem novim predlogom. Zahvaljujemo pa se tudi za vašo podporo za izgradno omrežij, ki jih potrebuje Evropa danes in pa po leto 2020. Hvala lepa komisarki in hvala lepa tudi poročevalcu Francisco Sosi Wagnerju. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda De Rose, socialne storitve splošnega pomena. In sedaj,